začeti z glasovanjem. Imamo postopkovno vprašanje iz ust kolega, ki bi nas želel uh, vse nekaj vprašati, tako da prosim, da ustvarite pogoje za to. So, prosim, gospod Campbell, izvolite. Uh, Gospod predsednik, imam postopkovno vprašanje s pravilom 130, kar zadeva parlamentarna vprašanja. Ne glede na našo strankarske poglede ali osebne poglede, smo vsi parlamentarci in ena najpomembnejših pooblastil, ki ga imamo, je, da eh, nadzorujemo izvršno oblast z parlamentarnimi vprašanji. Sedaj pa se na nje gleda s prezirom v službah, ne prejmemo ustreznih odgovorov, odgovori so takšni, da se izogibajo bistvu in tudi časovni rok se veliko krat preseže. 130. pravilo točka 5 predvideva, da je šest tedenski rok spremljiv, nekateri pa si za odgovor vzamejo 11 tednov. Prav tako tukaj nas birokratsko omejujejo pri vprašanjih in ta, te omejitve izhajajo iz dejansko istih birokratov. Te demokratične primankljaje je treba nujno odpraviti, gospod predsednik. Well, Uh, Najlepša hvala. Spomnili pa so me, da so bili ti roki pravzaprav postavljeni z naše strani. Tudi to je treba upoštevati, po mojem mnenju. Ampak kakorkoli že to smo si zabeležili, vzeli na znanje in vsekakor bomo to posredovali ostreznim organom. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Prva, prva točka, o kateri bomo glasovali, je poročilo Lunes. Gre za enkratno glasovanje, eno glasovanje poimensko. Glasujemo. A vota toată lumea? Ste si glasovali? Votul este închis. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Prehajamo na poročilo Diaz de Mira Garcia. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2. S dvigom rok. Za. proti, zdržani, zavrnjen. Torej je to poročilo sprejeto v skladu s sporazumom med parlamentom in svetom. Tretja točka, o katerem glasovali, je poročilo Vikstrom. Tukaj imamo identična predloga sprem 1 in 2. Glasujemo poimensko, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej je to poročilo sprejeto v skladu z dogovorom med parlamentom in svetom. Zdaj pa glasujemo o kohezijski politiki. Tukaj imamo četrto točko v prvotnem besedilo, prvi del za, proti, Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Šesta točka v prvotnem besedilu. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava B, prvodno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Najlepša hvala. Glasovanje je s tem zaključeno in sedaj bomo poslušali obrazložitve glasov. Thank you. kolegice in kolegi prosim vas še obrazložitve glasov bomo poslušali in radi bi začeli če dovolite. so please let us let us start you know with torej začnimo z obrazložitvami glasov izvolite gospod dolcen beseda je vaša najlepša hvala gospod predsednik vodstvom Roba Wainfrata, mojega sodržavljana, je Europol nastal središče za izmenjavo podatkov eh, in eh, obveščevalnih služb. Danes smo dali Europolu močnejša orodja za boj proti organiziranemu kriminalu.